še vedno Evropska komisija po odločitvi Evropskega sodišča sploh. Da sankcionen in zollrecht vorzuschlagen. Es war auch klar, dass die Mitgliedstaaten. Jasno je, da so države članice z manj navdušenja sprejele ta uh, predlog in odvisno je od tega, kako bo na koncu izgledal predlog. Uh, poraževalka si je zelo prizadevala za to, da bi prišli do kompromisa. Um, no, uh, tukaj je bil tudi komisar, za, govoril je o predlogu Carinske unije za Evropsko unijo in uh, jaz lahko mojim v imenu moje skupine že rečem, da um, me zanima, kako bi naj izgledala ta, ta predlog, kako bi naj izgledala ta strategija. Države članice bi morale nujno uh, naleteti na um, torej te predloge, prav gotovo treba preučiti. I think I heard a request from the Mislim, da je koordinator ELS eh, e želel, da povabimo komisarja, ki je pristojen za carinska vprašanja. Ehm, to se navezuje tudi na vprašanja, ki jih imamo v zvezi z aktom o carinski uniji. Torej, o tem predlogu se bomo pogovorili z koordinatorji. Še kakšni drugi govorniki? Ali gov želi govoriti kdo iz eh, komisije? Komisija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z veseljem smo vzeli na zanje, da sedaj končujete ta težek dosje. Strinjam se s tem, da je dosje zelo težek. In uh, slišal sem tudi to, da boste, pos, da boste povabili komisarja, da pride k vam v zvezi z aktom za carinsko unijo. No, in. Uh, deležniki vedno znova postavljajo vprašanja v zvezi z to, tem aktom o carinski uniji. Ni recimo možno, da najameš avto in ga pripelješ v Evropsko unijo, če nisi državljan Evropske unije. To je popolnoma nerazumljivo. Za tiste, ki smo prej to počeli leta in leta. Tako da se mi zdi, da je komisija se te zadeve lotila popolnoma. Eh, na napačen način. Gospa Kalas. Hvala lepa, nimam več česa dodati. Še vedno pripravljamo uh, eh, končno dva kompromisa in ponudili bomo končni predlog. Hvala. Thank you. Shall we move on to the next item, which is the... Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu.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 tähän, kuten puheenjohtaja Ford sanoi, lausuntokierroksella tuli tähän. Hvala. Tako kot je predsednica povedala, imamo tukaj 19 predlogov sprememb. In zbrali, združili smo jih v pet kompromisnih predlogov. Po mojem mnenju je to uravnotežen rezultat. Ugotovili smo tudi, da kar zadeva proračun Evropske unije za leto 2017, imamo veliko podporo za krožno gospodarstvo. Ravno tako za varstvo potrošnikov, to sta dve dobro urejeni temi. Zakonodaja o varstvu, za varstvo potrošnikov nam zahteva od nas še veliko dela, to bo treba še pobliže spremljati. Široko soglasje smo dosegli pri eh, poudarku na vlogi eh, malih in srednjih podjetij, ki morajo imeti dostop do dovoljšnega financiranja. Eh, zahvalila bi se tudi poročevalcem v Senci. Hvala. Thank you. And now, Hvala, se lepa Antonio Lopez iz Turis. Sobre el informe, gracias, presidenta. Hvala, predsednica, v zvezi s poročilom Jakon Sari. Bi se želel zahvaliti proaktivnemu delovanju njenega kabineta pri zauzemanju za dosego kompromisov in soglasja in tega uravnoteženega poročila. Nekaj ključnih elementov je v tem poročilu in sicer vprašanje proračuna, naša politika za notranji trg in za zaščito potrošnikov. To mora biti vključeno tudi v predlog proračuna za leto 2017. Začetno posodilo je zelo dobra osnova za delo in 19 predlogov sprememb um, kaže na dodano vrednost nekaj posebnih elementov. Osebno se mi zdi zelo pomembno ohraniti duha drugega odstavka, vendar pa je treba izključiti referenco na eh, migracije v bodočih nacionalnih dogovorih in eh, zato bi podporil prvi kompromisni predlog spremembe, ki eh, to ukinja. Potem, kar se tiče Evropske mreže za podporo potrošnikom in forum potrošnikom, Um, um, za, za potrošnike Evropske unije. To je zelo pomembna navedba v sedmem in devetem odstavku. Na to prehod na krožno gospodarstvo v drugem odstavku, ki je v skladu z resolucijo, ki je bila sprejeta na uh, kongresu leta 2015 o um, krožnem gospodarstvu. To je tema, ki postaja vse bolj aktualna in zato se zauzemamo um, v, tudi v Evropskem parlamentu za podporo tej politiki. Torej, najlepša hvala poročevalki za upravljeno delo um, pri pripravi tega poročila. Dan Dalton. Uh, Vicky, um... Hvala, Viki. Čeprav tukaj nismo uložili predlogov sprememb, se, se vendar, eh, vendar upamo, da se bo poročevalka držala našega predloga v zgornjih mejah. Ampak to pa še ni vključeno v predlog, tako da nažalost tega ne moremo podpreti. Obstaja problem pri poročilih o proračunu. Ehm, kajti eh, mi lahko podpiramo takšne predloge za proračun, ampak problem je v tem, da trenutno vsak odbor vlaga svojo listo želja za dodatno trošenje. In zato spet naletimo na ta stari problem, da trošimo vedno več denarja in se ne osredotočamo na to, kaj je najboljša dodana vrednost. To je problem pri tem procesu. Mi seveda želimo dodatno trošanje na notranjem trgu, ampak to mora biti povezano z zniženjem izdatkov na drugih področjih. Eh, brez tega predloga ne bomo mogli podpreti, kajti samo zapletli se bomo v to staro igro, vedno več denarja in ta denar bo moral priti od davkoplačevalcev. Tako da nažalost, čeprav poročilo ni slabo, ga zaradi te točke ne moremo podpreti. Dieter's not here from. Dieter ni tukaj. Želi kdo govoriti z, v imenu zelenih, oguje ali koga drugega? Če ne, bomo porčeval, bomo porčeval, ki spet vrnili besedo. Pojete. Ja, ja. Najlepša hvala, gospod predsednica. Dva razloga sta bila, zaradi katerih nisem sprejela predloga EKR. Najprej nobenega predloga spremembe niso vložili in zato je zelo težko sploh začeti razpravo o tem. In drugič, to je tema, ki zahteva poglobljeno razpravo o teh pragovih, o katerih govorimo tukaj. Potrebujemo namreč več fleksibilnosti pri določanju višine sredstev eh, in v zvezi s tem niste v bistvu ničesar predlagali. Hvala lepa. O tem bomo glasovali jutri zjutraj. tako nekoliko prehitevamo. Gospod Zulo je že tukaj. Marko, predem začnemo, bi dala še pet minut, zato da se nam pridružijo drugi poročevalci v senci. Aha, vi nadomeščate Evo, Emo, potem so vsi tukaj. Marko Zulo je poročevalec za čezmejno prenosljivost spletnih vsebinskih storitev na notranjem trgu. To pomeni, da lahko svojo digitalno vsebino vzamete seboj, ko potujete po Evropi. Marko, gre za upravnavo osnutka mnenja. Izvoli besedo. Grazie, Hvala, predsednica. Uredba, ki jo predlaga komisija za prenosljivost vseh digitalnih vsebin po celotni uniji, je kratko in jasno. Zato sem se v poročilu, ki sem ga pripravil, tudi nekoliko omejil na podlagi razprav današnjega tedna na eh, tiste točke, pri katerih je potrebno več jasnosti, po mojem mnenju. Namreč najprej zahteva po plačilu v denarju je nujna, zato da se operaterju zagotovi izvajanje obveze po prenosljivosti in eh, pri tem se upošteva tudi država bivališča ehm, naročnika. To je pomembno za preprečevanje zlorab. Potem vsebine, neplačljive vsebine, ki jih je tudi treba vključiti v uredbo. Če pogodbe ni, eh, potem operaterji nimajo na voljo dovolj podatkov, da bi lahko določili, kje ima uporabnik bivališče. Poleg tega je treba upoštevati pri rušenju teh meja, eh, ki onemogočajo našim državljanom, da bi v polni miri izkoriščali eh, dobrine in storitve, ki že obstajajo. Je treba zagotoviti tudi zaščito avtorskega prava, ter eh, mehanizem za finančno podporo audiovizualni industriji v Evropi, ki danes omogoča obsežno in raznoliko eh, kulturno ponudbo v korist naših državljanov. In zato ta čezmejna prenosljivost ne sme eh, postati le vse evropskako dovoljenje oziroma licenca. Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe je treba zato ugotoviti, da ne bi prišlo do nihanj v um, vzpostavljenih gospodarskih ravnotežjih med, um, med um, operaterji, uporabniki in uh, imetniki uh, avtorskih pravic nad vsebinami. Zato je treba biti pozorni na tiste elemente, ki bi lahko omogočili zlorabo te zakonodaje. Pri različnih definicijah eh, stalnega bivališča je eh, treba zagotoviti, da bo ta uredba eh, bivališče opredelila na nedvoumen način in da se bo na ta način lahko zagotovila prenosljivost. Poleg tega mislim, da bi bilo koristno te kriterije, ki jih je komisija že zastavila, razširiti potom delegiranega akta. In o tem bi bilo treba se dogovoriti s predstavniki potrošnikov, s predstavniki industrije in s predstavniki avtorjev. Opredolitev državi bivališča mora torej biti nedvoumna, tako da bo vsak la, um, pri čemer je treba preprečiti, da bi lahko državljani določili svoje bivališče v različnih državah članicah eh, in to pri koriščenju storitev in eh, tudi sicer eh, Je pa treba pri tem zagotoviti, da ne bo preveč e, močno poseganje v pravice in v osebne podatke državljanov. Treba pa je paziti tudi na tiste državljane, ki se premikajo iz države v državo, torej ki izkoriščajo možnosti za mobilnost. E, to so tisti, ki se zaradi kot turisti selijo za dlje časa ali študentje ali drugi, ki so napoteni na delo v drugo državo. Eh, vsi ti dodatni kriteriji morajo torej biti v skladu z standardi, ki jih uvaja uredba in ki temeljijo na preverjanju stalnega bivališča. Tako, zdaj pa ta uvedba čezmejne prenosljivosti pomeni, tudi novo postavitev pogodb o um, dostopu do online vsebin. Zato bi bilo koristno, da se razširi Eh, obdobje za začetek veljavnosti te uredbe od 6 na 12 mesecev. No, to so glavne spremembe, ki smo jih predlagali za to besedilo in zelo zadovoljen bom, če bom lahko prisluhnil poročevalcem v senci in ostalim kolegom. Namreč to poročilo bo eh, gotovo omogočilo odboru Juri, da pripravi soliden tekst, eh, če bo to besedilo široko podprto in usklajeno med nami. Hvala. EPP Shadows, Eva pa. Hvala, Eva Pavlova. Je proračevalka v senci e LS, ampak Roberta bi govorila v njenem imenu. Hvala lepa. Kakor si prav povedala, nadomeščam Evo Pavnovo, ki je poročevalka v senci pri tem dosegu. Ona se zahvaljuje poročevalcu Marku Zulu za dobro pripravljeno mnenje. V glavnem gre poročilo v pravo smer. Želimo smerjene cilje za dosego cilja. Uh, Eh, prenosljivosti na evropskem trgu. Ehm, besedilo poročevalca jasno govori o tem, da plačilo obvezne pristojbine v nekaterih držav članicah ne spada nujno v to besedilo. Potem eh, izogibanje konstantnim nadzorom nad IP ne more biti prava pot naprej. Poročevalec je želel, da bi imeli za gratis storitve tako imenovano opt-out opt eh, možnost. Um, to je možno za spletne vsebine, um, ampak pod pogojem, da so te storitve neplačljive. Samo potem bo to spadalo v obseg te direktive. Um, če to ni zagotovljeno, potem morajo biti odgovornosti enake kot pri plačljivih storitvah. V 14. predlogu spremembe je prav tako nujno pojasniti, da je opt-in načelo vse ali nič. Jasno moramo povedati, da ponudnik storitev ne more izbirati uporabo, uporabe različnih storitev. Bistven pomen uh, uredbe pa je sistem preverjanja, verifikacije. Ta bi moral biti enostaven, tako za potrošnika, kakor tudi za ponudnika storitev. Potrebujemo sistem, ki bo lahko razumljiv in ki bo deloval. Eh, trenutne tehnologije za iskanje IP naslovov eh, so v v večini primerov že dovolj za verifikacijo bivališča. Kar se tiče eh, roka za vstop v veljavo, bi želeli najti kompromis med 6 in 12 mesecev. Eva se vsem skupaj zahvaljuje in se veseli nadaljnega sodelovanja z poročevalci in drugimi kolegi. Hvala. Nikola Danti. Nikola Danti. Hvala, hvala predsedujoča. Hvala kolegu Zullu za predstavitev poročila. Menim, da je to zelo velika priložnost. O tem smo že govorili na, v začetni razpravi in izrazili široko podporo pobudi Evropske komisije, ki bo dala evropskim potrošnikom večje možnosti za uporabo digitalnih vsebin eh, kupljenih v lastni državi, tudi v tuji državi. V naslednjih eh, tednih nameravamo še izboljšati besedilo uredbe, ki jo je obravnaval svet v prejšnjih mesecih. In to predvsem zato, da bi priložnosti, eh, ki jih nudi prenosljivost, res najboljše izkoristili, pri tem pa preprečili zlorabe ter zaščitili osebne podatke eh, uporabnikov. In zato je treba zagotoviti to uravnoteženost ter preseči določene zavore, ki smo jih imeli do sedaj, eh, vendar pri tem paziti na možnosti zlorab. Kar zadeva posamezne točke zlorab, na katerih moramo še delati v prihodnjih tednih in v zvezi s katerimi je tudi svet opravil zelo dobro delo. To so natančna opredelitev stalnega bivališča. Eh, na tej opredelitvi namreč sloni celotna uredba in tudi pravni učinek uredbe je od tega odvisen. Eh, Od tega je tudi odvisna primerna zaščita pravic v posameznih državah. Poleg tega bi povdaril, da je tudi svet dobro opravil svojo delo in zato dejansko na eni strani potrebujemo kriterije, ki bodo lahko opredeljivi eh, in ki bodo dali dovolj zagotovil eh, glede stalnega bivališča eh, naročnika storitev. Delo v svetu je zelo pomembno izhodišče in zdaj bomo morali eh, mi prispevati k temu, da bo uredba imela čim boljšo obliko. Namreč tukaj se pojavljajo vendarle številne skrbi. Naprimer, omejitev časovnega obdobja za eh, prebivanje v tujini. To omejevanje prebivanja svojega časa v tujini za določeno osebo je po mojem mnenju napačno in hkrati to pomeni, da se bo lahko sledilo osebam, ki se odpravijo v druge države in to posega tudi v njihove um, osebne pravice. Pa še ena točka je, ki jo bomo morali še dodatno osvetliti. In sicer to, da bi bilo treba sprejeti delegirane akte, s katerimi bi komisija v prihodnje lahko um, spreminjala kriterije za določanje stalnega bivališča. tukaj bi bilo treba pripraviti zelo jasen seznam znotraj same uredbe, seznam točk, za katere bi to bilo mogoče in na tem bomo delali v prihodnjih tednih. Še vedno pa se nam zdi v parlamentu boljše, da bi že na samem začetku opredelili vse te kriterije in da ne bi tukaj dopuščali toliko odprtega prostora, hkrati pa se zavedamo, da je potrebne več fleksibilnosti tudi vsega pri tej točk, točki. Potem, kar pa zadeva um, neplačljive vsebine, mislim, da je treba tudi pri teh upoštevati iste kriterije, ki veljajo za plačljive vsebine. In um, zato je treba ponudnikom neplačljivih vsebin v različnih državah uh, seveda dati možnost, da bodo svojim uporabnikom dali te vsebine na voljo tudi v tujih državah, vendar pa morajo biti za to določeni isti pogoji kot za plačljive vsebine. In ne na zadnje, mislim, da si je treba prizadevati za to, da bi bila ta uredba sprejeta čim prej. Nekaj časa smo izgubili v preteklih mesecih, tudi zaradi vprašanja pristojnosti, ampak svet je zdaj že naredil nekaj korakov naprej. In um, menim, da bi morali biti pri tem tudi precej ambiciozni. Tehnične težave pogosto skrivajo za seboj tudi težave pri želji oziroma volji, da bi te vsebine bile na voljo tudi v tujini. In zato mislim, da moramo biti v parlamentu ambiciozni in da bi se morali omejiti da na to obdobje, ki ga je opredelil tudi svet in sicer 12 mesecev. Um, tako da leta 2017 bi po mojem mnenju morali hkrati z ukinitvijo gostovanja eh, sprijeti možnost za prenosljivost digitalnih vsebin. In če bomo bolj ambiciozni pri teh prizadevanjih, bomo morda spodbudili tudi ponudnike teh vsebin, da se bodo hitreje prilagodili eh, tem novim možnostim eh, ki jih bodo na to naši evropski državljani lahko tudi čim prej izkoristili. Hvala. Eh, Hvala lepa. Eme Clark ni tu, ampak eh, gospod Dalton je nadomešča. Hvala. Ja, kot rečeno, torej eh, jaz Emo nadomeščam, ona je poročevalka v Senci. Torej tu sem v malce nenavadnem položaju. Torej, Najprej se zahvaljujem komisiji za ta dober predlog, tudi zahvaljujem se poročevalcem in pa tudi zahvaljujem se za komentarje ELS-a eh, e in socialistov. Seveda so pomembne podrobnosti in te bi rad izpostavil. Mislim, da je pomembno, da uredba ponuja opt-in in uh, torej 3b, eh, člen 3b in pa odsotnost eh, teh eh, brezplačnih storitev bi morala biti prisotna in to bi morali tudi eh, uporabljati za preverjanje, če bo to potrebno. Torej, preverjanje je res ključnega pomena. Strenjamo se z vsemi predhodnimi eh, pripombami. Ne smemo eh, imeti tu časovne omejitve, kajti to bi povsem izpodbilo celoten namen tega predloga, če bi to časovno omejevali. Ampak moramo pa zagotoviti, da bo preverjanje pravilno izvedeno. Torej, glede 16. amandmaja, torej tu bi nas morali še prepričati v to, da je to res korisno, če preverjanja ni. Torej, možnost, da se izognemo eh, preverjanju, pomeni, da bo to lahko vodilo v protislovja, pa tudi privedlo bo do zamuti, mislim, da tega nihče noče na to tudi odsotnost preverjanja, torej um, potem mislim, da lahko to vodi v čezmejen dostop in uh, tu je, se zopet pojavlja vprašanje preverjanja stalnega bivališče v državah članicah. Torej, uh, na ta način lahko odpremo vrata različnim oblikam zlorab seveda so ponudniki storitev eh, prosti, če želijo eh, sklepati druge vrste sporazumov glede tega preverjanja. Torej, žal tega na evropski celini še ni, ampak upam, da bo do tega prišlo. Torej, na ta način se lahko zagotovi, da vsebine ne bodo eh, geoblokirane in različne različni sektori uporabljajo eh, to geoblokiranje, ampak to ni povezano s to prenosljivostjo. Mislim, da eh, moramo eh, zagotoviti, da bo prenosljivost zagotovljena in da to ne bo nadomestilo te pan-evropske licence. Na to glede uvodne izjave 23, čeprav se strinjamo za to, da je treba zagotoviti ustrezno preverjanje, moramo uh, zagotoviti tudi to, da ne bomo oteškočili podjetjem ponujena storitev domačim uporabnikom. Torej, v členu 3b imamo seznam, ki pa bi moral biti bolj eh, prožen za to, da komisiji ne bo treba v to posegati. Zato ni razloga, da bi dopustili delegirane akte. To se nam ne zdi potrebno ampak torej, to so samo naši podrobni prispevki, nasplošno pa močno podpiramo torej, um, ta predlog poročevalca in upam, da bomo na koncu dosegli ustrezen sporazum. For... Hvala. Torej, pri eh, liberalcih pa imamo tudi nadomestno članico, to Kajo Kalas. Ja, torej vsi naj jo itak vse zamenjujejo, tako da lahko ena drugo nadomeščanje. Torej, prebrala bom njene pripombe in na to še nekaj svojih. Torej, najprej bi se zahvalila poročevalcu za osnutek mnenja. Ima pa še nekaj uh, točke bi jih izpostavila. In sicer nekateri eh, člani so izpostavili tako imenovane politične izjave, ki jih najdemo v uvodnih izjavah, zlasti, ko gre za razne teritorijalne razlike, torej tega mi ne moremo podpreti, vključno z predlogom sprememb 2. Na to eh, kaže, da mnoge parlamentu želijo uporabiti besedilo sveta kot osnovo za svoje predloge sprememb in ne osnutek besedila komisije. S tem se lahko strinjam, kajti to bo olajšalo delo pri trialogih, vendar še vedno obstaja v besedilu sveta kar nekaj točk, ki so zelo daleč od eh, tega, kar bi si želeli. Izpostavili bi eh, zlasti nekaj pomembnih vprašanj, torej gre za nov člen 3b, eh, torej tako v besedilu sveta kot v amantmajih poročevalca. Torej ne bi želeli imeti seznama, če pa že, potem pa je treba zagotoviti torej najbolj um, neagresivne načine preverjanja stalnega bivališča. In ko je stalno bivališče enkrat eh, preverjeno, potem bi moralo biti to dovolj. In eh, IP eh, naslov je tisti, ki je zabeležen torej pri prvi prijavi. Moja skupina zato ne bo glasovala prav tako mora biti eh, čas jasno omejen, jasno mora biti tudi to, da nobena tretja oseba ne sme imeti dostopa do teh podatkov in ne nazadnje. Eh, izbira načina preverjanja je nekaj, kar eh, pripada ponudniku storitev, torej ta predlog sveta je nespremljiv. Vsak operater ima na tisoče sporazumov z uporabniki. Si lahko predstavljate, kakšna nočna mora bi bila za eh, ponudnika storitev, če bi vsak nosilec pravice lahko zahteval eh, poseben način preverjanja. Torej, Dieter bo vsekakor uh, ponudila še nove predloge sprememb, ampak eh, vsekakor pa ne smemo uporabiti te uredbe za kasnejši boj eh, glede mm, lasninskih pravic, intelektualnih pravic. Kaj ti um, treba je zagotoviti, da bo življenje evropskih državljanov olajšano in neobratno. obratno in ne smemo tu uporabiti premočnih sredstev in te ponujene spremembe bi dosegle prav to. Sedaj pa bi dodala še nekaj svojih predlogov in sicer prva točka v zvezi s preverjanjem. Veliko je bilo že rečenega. Glede tega vprašanja, pa kar je tu prav tako pomembno, je to, da imamo tudi uredbo o preverjanju v prihodnosti, o dokazilih. Torej, če imamo karkoli, kar zahteva um, skeniranje in posredovanje dokumentov, potem je to nekaj drugega. Nek kar precej podjetij že imajo uh, spletne možnosti za uh, prijavo in uh, zato. Mnoga podjetja že ponujajo možnost elektronske identifikacije in ne potrebujejo papirja prav tako eh, lahko občasno tudi preverjamo torej IP eh, naslove, torej to z drugimi besedami pomeni, da eh, podjetja lahko sledijo svojim uporabnikom. Mislim, da je treba mm, IP naslove preverjati samo enkrat in to ob prijavi, ne pa kasneje. Je tu kdo od skupine GUE? Ne? Julija, rada je tu. Se upravičujem za zamudo. Mislim, da gre to v pravo smer, torej ta predlog prenosljivosti. Mislim, da je pomembno, da ohranjamo v mislih um, načelo sorazmernosti, ne smemo uvajati pravil, ki bodo preveč zapletena za uporabnike ali pa za, ponud, ali pa za ponudnike storitev. Ne smemo ustvarjati novih eh, bremen, kajti kar želimo doseči s tem predlogom je, da se eh, torej, te eh, ponudbe naredi bolj privlačne za uporabnike. Mislim, da je to dober začetek. Torej, dobro je, da omejimo prenosljivost, ampak to mislim, da ni več eh, aktualno. Treba je pa vseeno razmisliti o tem, ali je to tako jasno, ali ima vsak eh, od nas res samo eno, eh, en naslov. Mislim, da evropske institucije tu ponujo veliko primerov, ko to ni tako jasno. Imamo ljudi, naprimer, ki delajo v eni državi in stalno bivališče v drugi državi, prav tako pa lahko imajo tudi dve stanovanje, naprimer stanovanje, v katerem eh, preživijo veliko časa, kjer plačujejo tudi elektriko, vodo in tako dalje. Torej mislim, da je treba predvideti tudi takšno realnost, da imamo ljudi, ki živijo istočasno v dveh državah. Tudi to bi morali vključiti v ta predlog. Na koncu je pomembno to, da zagotovimo, da ta predlog eh, mora že biti preverljiv, ampak eh, če bi nekdo eh, zlorabil to prenosljivost bi moralo lo, pomeniti samo to, da bo nekdo pač plačal uh, to um, storitev. Ampak to še ni najhujše, kar se lahko zgodi. Ne smemo pa vključevati tu varovalk, ki bodo preveč obremenile podjetja oziroma ki bodo lahko mm, ogrozile zasebnost uporabnikov. Uh, Torej, če upoštevamo ta splošna pravila, mislim, da bomo lahko zelo hitro sprejeli ta predlog. Rada pa bi vprašala, če je mogoče ohraniti torej, teh prvotnih šest mesecev, ki jih je predvidela za implementacijo komisija, kajti razlog za to je bil ta, da bo eh, ta uredba stopila v veljavo istočasno, da bo se opadala z koncem torej eh, plačila pristojbin za roaming. To bi bilo smiselno. In ker je ta uredba relativno preprosta in eh, če jo pravilno oblikujemo, bo tudi relativno eh, lahko resničljiva, zato mislim, da bi bilo dobro, če čim prej stopi v veljavo. Andrej Švob. Hvala, da ste mi dali besedo. Hvala, gospa predsedujoča. V bistvu se spoh nisem hotel javiti, ampak dobro, na hitro. Mislim, da je tukaj pred nami določena dilema. Kolegica Kale se je govorila o future proof, kolegica Reda o bullet proof in vse to nakazuje na naslednji problem. Predlog o prenosljivosti avtorskih pravic v Evropski uniji uh, sicer eh, ne bo nujno spremenjen, predvideva pa določene spremembe. No, če bi sprejeli ta predlog o poenostavitvi, se moramo vprašati tudi, kako bomo vse skupaj izvajali, tako da bodo izpolnjene osnovne pravne zahteve, ki veljajo za sedajšnjo ureditev avtorskih pravic. Dobro, sledeča to je razprava o procesu verifikacije. Eh, no, seveda je treba poštevati eh, realnost, ampak sprašujem se, ali to lahko naredimo pri tem predlogu na ta način, kot eh, se to sedaj zahteva, oziroma ali bi lahko nekako skušali um, najti mehanizem, kako preprečiti kako preveriti stalno prebivališče določenega državljana. Uh, Jaz si glede na moje življenje tudi ne morem predstavljati, kako bi uh, uh, svoj naslov ponudniku poslal uh, s pomočjo osebne izkaznice in da bi s tem že sam preveril, um, kje živim. Uh, No, seveda, čezmerni takšni ukrepi pa tudi ne bi bili ustrezen odgovor, ampak dobro, nimam tukaj še izdelanega stališča. Še kdo? So just a couple of comments. Dobro, še sama bi imela nekaj komentarjev. Torej, eh, tu imamo neke vrste trojček komisije, torej prenosljivost eh, v zvezi z digitalnimi vsebinami in drugimi vsebinami. Mislim, da je jasno, da mora ta zakonodajni predlog uravnavati to vprašanje, ampak eh, ističasno pa To pomeni tudi, da mora biti ljudem omogočeno, da digitalne vsebine tudi vzamejo s seboj, če potujejo. Ne želimo tu eh, nepredvidenih eh, posledic, se pravi omejitve eh, različnih vsebin, ki jih želimo imeti na voljo v različnih državah. Torej, vem, da uh, imamo tu celo vrsto podrobnosti, ampak istočasno pa moramo ohraniti pred očmi tudi celotno sliko. Včeraj, v lani um, samo štiri odstotke uh, ljudi uh, je poskusilo te digitalne vsebine vzeti seboj ve, za večino ljudi velja, da želijo zlasti imeti dostop do teh vsebin doma. Torej, eh, ne smemo pretiravati, če bo to imelo negativen vpliv na dostopnost do vsebin doma. Torej, moramo zagotoviti, da bomo tu stvari rešili na ustrezen način. Marko Zulo unless the Commission would like to. Razen, če bi komisija želela še kaj povedati. Ja. Marko. Marko. E Hvala, predsednica. Zahvaljujem se kolegom za koristne prispevke. Še nekaj bi želel pojasniti, mogoče zato, da eh, bi razčistili stvari v zvezi s preverjanjem. Ko smo obravnavali te predpise, smo govorili tudi o določitvi kriterijev za določitev stalnega bivališča in ne o načinu preverjanja. Kaj to pomeni? Če, naprimer, kot kriterij vzamemo račun za telefonske steritve, ta račun so uporabniki imeli že pred leti, ga dobivajo tudi danes in ga bodo verjetno še v prihodnje. Eh, je pa seveda se spremenila oblika. Nekoč je račun eh, bil le v papirnati obliki, danes je že v digitalni, verjetno bo v prihodnje eh, uporabnikom posredovan preko aplikacije na mobilnih napravah in tako naprej. Kakorkoli, Eh, gre za kriterij za določitev, ne za preverjanje. In to je treba natančno opredeliti, kar je po mojem mnenju dober kompromis. Delegiran akt pa je dober inštrument, ki omogoča posodabljanje kriterijev in uh, omogoča, da pri tem postopku sodelujejo različni deležniki, torej predstavniki industrije in tudi uh, Um, predstavniki organizacij za zaščito potrošnikov. Tako da tisti, ki se bojijo, da bi ta seznam kriterijev um, občasno in redno spreminjali, mislim, da do tega ne bo prišlo, zato ker če so sami kriteriji dovolj dobro in široko opredeljeni, um, ne da bi vključevali še, potreben, še načine za njihovo preverjanje, bo to dovolj dobra podlaga um, za naprej. Hvala. Dobro, potem bomo nadaljevali z naslednjo točko, potem pa bomo imeli odmor. Um. Dobro, potem bomo nadaljevali z naslednjo točko in na to točka Solvit eh, pa se bo začela šele ob pol petih, tako da bomo imeli sedaj na voljo nekaj minut za naslednjo točko dnevnega reda, se pravi visoka skupna raven varnosti omrežij informacij v uniji in dajem besedo Andresu Švabu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kratek bom. Gre za vprašanje varnosti v mreži informacij oziroma IT security, kot pravimo to v nemščini. Nas je stala že veliko časa, večkrat smo že o tem poročali, razpravljali s tobom kratek. 17. maja 2016 je svet sprejel svoje stališče in s tem je potrdil kompromis, ki smo ga mi sprejeli v prvi obravnavi. To je doseg, ki izhaja še iz prejšnjega mandata. No, ta korak je pomemben, ki pomeni združevanje notnega trga na področju kibernetske varnosti, predstavlja pomembne elemente izboljšave, zlasti na področju kritične infrastrukture. Uh, Um, veliko, o, velikih, o številnih primerjih so poročali mediji. Um, takšne primere bi s takšnim predlogom lahko odstranili. No, tudi polska družba LOT uh, je morala prizemiti svoje letala zaradi kibernetskega naprada, napada. Tudi avstrijsko omrežje A1. Um, se je soočilo s tem, da je njihovo omrežje bilo več ur eh, eh, nedelujoče zaradi kibernetskega napada. No, eh, glasovali bomo jutri v odboru, julija na plenarnem zasedanju, če bo predlog sprejet, potem takšnih primerov več ne bo. Enako velja za francoski program TV5. Um, No, vprašanje pa je, ali bodo predloge sedaj izvajale države članice v praksi. To je vprašanje, na katerega bodo morali odgovoriti države članice same, ampak vsekakor smo enotni trg s kritično infrastrukturo na tem področju bistveno izboljšali. Drugič, kolegi in kolegice, o tem smo na veliko razpravljali. Poročevalci v senci, Toni Goga, Jan Filip Albrecht, Vicky Ford in Nikola Dante e, so uveljavljali svoja stališča z e, definicijo ponudnikov digitalnih storitev. Smo prispevali tudi k temu, e, da smo praktično uredili to, um, o čemer govorimo pri platformi infrastrukturi. Rekli smo, da so ponudniki velikih IKT storitev v posebnem položaju. Zaupane so jim informacije, do katerih lahko potem eh, dostopajo tudi hekerji in zato morajo o takšnih napadih namudoma obvestiti pristojne oblasti. Mislim, da nam je sedaj to uspelo in jasno smo povedali tudi to, da so storitve danes ponujene v digitalni ali analogni obliki, ampak niso vse vsebine, ki so na voljo v digitalni obliki vsebine informacijske družbe. To pomeni, da bomo morali urediti pristojnosti za analogne in za digitalne vsebine. Pogosto ti izhajajo iz različnih poslovnih uh, modelov. Eh, ampak pri uporabniku storitev povzročijo enake probleme. Dobro, ampak to bo predmet naslednjega predloga. Uh, vesel bi bil, če bi jutri glasovali za ta kompromis, ki smo ga sprejeli v času luksemburškega predsedstva. Zahvaljujem se Birgit Hart in pa poročevalcem v Senci za vso njihovo podporo. Hvala. Nikola Dante. Hvala, Nikola Dante. Enti, grazie. Hvala, predsednica. Hvala tudi kolegi Švabu. Eh, zelo zadovoljni smo, ker je svet končno formalno sprejel to direktivo. O tem smo že dolgo časa razpravljali. Tudi kar dolgo časa je menilo, odkar smo sprejeli kompromis lanskega decembra, tako da je nekaj časa že preteklo. Zato smo zadovoljni, da smo prišli do te točke, s čimer dosegamo pomemben dogovor o zelo pomembnem predlogu. Vsakodnevno namreč v časopisi in v tisku beremo o potrebi po zagotavljanju varnosti ter o globalnem sistemu za zagotavljanje varnosti um, računalniških omrežij in naših državljanov. In to je predpogoj za vse, s čimer se danes ukvarjamo. Govorimo naprimer o enotnem digitalnem trgu. Če tukaj ne bo uh, uh, zagotovljene varnosti, potem se tudi konversi ne bodo mogli primerno razvijati, potem tudi razni načrti upravljanja ne bodo mogli uh, iti naprej. Torej vse to, kar je del velikega in ambicioznega projekta za skupni digitalni trg. Gre torej za zelo pomembno direktivo. Je pa seveda eh, zelo oddaljena ta verzija, o kateri smo se dogovorili s svetom od začetnega predloga parlamenta. Ampak no, dobro ni prijatelj boljšega, tako da je vendarle dobro, da imamo v rokah ta kompromisni dogovor, ki zadeva tudi vprašanje varnostnih služb in obveščevalnih služb v Evropi ter um, strateško sodelovanje med državami članicami. Zelo pomembni so tudi kriteriji za določitev kritičnih operaterjev med katerimi so tudi ponudniki spletnih storitev. In upamo, da bomo na tej podlagi v prihodnjih letih vzpostavili tak evropski sistem, ki bo zagotavljal varnost našim državljanom, uporabnikom, operaterjem in vsem tistim, ki te storitve eh, ponujajo in oblikujejo. Upam, da eh, bomo na plenarnem zasedanju Eh, to sprejeli in omogočili hitro, hiter začetek izvajanja te direktive, ki bo zagotovila večjo varnost našim državljanom in podjetjem v prihodnosti. Zahvaljujem se kolegi Švabu in vsem eh, poročevalcem v Senci za sodelovanje, pa tudi sekretarjatu in asistentom, zato ker delo, ki je bilo upravljeno na tej točki, sploh ni bilo um, enostavno z tehničnega vidika, tako da je bil, bilo tudi njihovo sodelovanje izrednega pomena. Hvala lepa. E torej, sama sem bila poročevalka v senci za EKR. Kibernetska varnost je za me vedno večjo, večje tveganje za naše družbe. Zlasti če gre za kritično infrastrukturo, naprimer nadzor zračnega prometa, energetske omrežja in finančni sistemi. In eh, ta eh, zakonodaja bo omogočila vsem državam v Evropi, da eh, vzpostavijo ekipe nacionalnih strokovnjakov, ki lahko delajo skupaj in sodelujejo. In omogočili jim bomo, da se, da se izmenjujejo po potrebi najboljše prakse in uporabljajo čezmejno infrastrukturo. To je bilo zelo težko, občutljivo pogajanje, kajti če želimo biti bolj varni, moramo delati skupaj, istočasno pa moramo spoštovati tudi nacionalne pristojnosti držav članic za njihovo nacionalno varnost. To je bilo zelo težko pogajanje, ampak zelo uspešno pogajanje. In zahvaljujem se poročevalcu Andresu Švabu in vsem poročevalcem v Senci, ki so delali zelo, zelo aktivno na tem področju. Zelo dolgo je trajalo, da smo prišli do kompromisov in jutri bomo o tem glasovali. Potem pa bomo začeli trdo delati na tem. Torej, to je ključno področje, kjer skupno delo nacionalnih strokovnjakov lahko vodi v večjo varnost za vse, s tem, da nihče ne bo pri tem izgubil nacionalnih pristojnosti. Torej, hvala vsem, ki ste na tem delali. Je še kdo od poročevalcev v senci tu? Robert. Juste dire que Antanas Gogoa, ki ne pa la. Ne, le to bi želel povedati da z zelo veliko pozitivnega, eh, pozitivne naravnanosti spremljamo ta dogovor v zvezi s poročilom kolege Švaba. Hvala. Hvala. Še kdo? Komisija? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo nekaj besed v zvezi eh, v imenu Evropske komisije. Povsem se strinjamo z vami, torej pogajanja so bila zelo eh, zapletena in eh, veseli me, da imamo tako pozitiven in uspešen rezultat in ob tej priliki se zahvaljujem tudi za odlično sodelovanje tega parlamenta in pa luksemburškemu predsedstvu v tej zadnji fazi torej potem, ko bo ta direktiva sprejeta, bomo pa morali še zagotoviti, da bodo države članice to direktivo tudi v celoti uporabile in uporabile vse priložnosti, ki jih ta ponuja. Hvala. Hvala, dobro, o tem bomo glasovali jutri, sedaj pa bomo naredili 15-minutni odmor strokovnjaki komisije so na poti in govorili bodo o Solvitu čez 15 minut. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschusssitzung geht weiter. Leider hat die Vorsitzende. Kollegi in Kollegice, nadaljujemo sejo. Predsedujoča ima nek nujen opravek, tako da bom jaz na mesto nje prevzel vodanje seje. Upam, da mi ne zamerite, če bom sejo vodil v Nemščini. Sedaj smo pri točki 9 na dnevnem redu, gre za tako imenovan čas za nadzor. Danes je naša tema Solvit oziroma Europe Advice. Zato smo povabili Evropsko komisijo, Luron Sterišmon je pristojen za to v komisiji, tako da gre za gospod Rešmao, prostite, prosim, da nam podate odgovore na naše pisna vprašanja, potem pa bodo dobili besedo še kolegi in kolice. Gospa Držmo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, torej, tu sem se vam pridružila danes zato, da vam predstavim Solvit in uh, rada bi tudi opravičila gospo Valentino so ti, ki se nam žal ni mogla danes pridružiti, da bi vam sama pripravila to predstavitev. Torej, pripravila je že pred nekaj meseci, torej septembra meseca, predstavitev o enotnem trgu oziroma instrumentih za notranji trg. Uh, in eh, pripravljen je bil tudi videoposnetek, ki smo ga posredovali odboru in upam, da bomo imeli ta video tudi k malu na voljo v 24 eh, uradnih jezikih. Rada bi vas spomnila tudi na to, da z orodji za notranji trg in zlasti s Solvitom želimo zagotoviti, da bo notranji trg tudi v praksi deloval. In eh, kot je naša komisarka gospa Bjenkovska prejšnjega maja na plenarnem zasedanju povedala, ko je predstavila eh, strategijo za enotni trg, torej mi se osredotočamo na življenske težave, življenska vprašanja. Torej gre res za praktična vprašanja, praktične ovire, ki še obstajajo na tem področju. Torej, Europe Advice eh, praznuje letos eh, svojo 20. obletnico in eh, odkar je bil ta instrument leta 1996 vzpostavljen, smo prejeli že 200 tisoč eh, vprašanj državljanov, torej v pisni obliki in eh, mreža približno 60 pravnih eh, strokovnjakov odgovarja na ta vprašanja. Torej, oseba, ki vprašanje postavi, dobi odgovor v enem tednu, poprečno v štirih dneh to je brezplačna storitev v 24 jezikih. Vprašanja, ki so najbolj pogosta, se nanašajo na eh, socialne pravice, pa tudi pravice do bivanja, vprašanja v zvezi s postopki, vizumi, z vprašanja povezana z delom, z eh, priznavanjem eh, diplom, vprašanje diplomatskih statusov, registracijo vozniških dovoljenj in tako dalje. Lani je Europe Advice odgovoril na 20 tisoč um, vprašanj, kar uh, predstavlja torej način, kako se to, ta storitev razvija. Nasveti so dostopni v vseh jezikih in predstavljajo neke vrste človeški obraz evropske zakonodaje. Torej, kot rečeno, imamo 200 tisoč odgovorov in ti odgovori predstavljajo tudi eh, zelo pomembno zbirko podatkov v zvezi z delovanjem notranjega trga, v zvezi s pričakovanji državljanov in tako dalje. Torej, um, ti podatki V zbirki so na voljo tako v originalnem jeziku kot v angleščini in komisija sedaj um, razmišlja o tem, kako bi lahko na boljši in bolj reden način uporabljali to zbirko podatkov. Morda samo še nekaj besed o Solvitu. Solvit eh, je torej neformalno urode za reševanje težav za državljane. Uh, Eh, ki se morda srečujejo s težavami v zvezi z uporabo evropske zakonodaje, torej tako med dvema državama članicami in to vključuje tudi um, nacionalne pristojne organe. Mreža Solvit je postala ključno orodje tako za posameznike kot za um, podjetja. Um, ki se srečujejo s čezmejnimi težavami v zvezi z notranjim trgom. In v tem smislu mislim, da tudi pripomore k pozitivni podobi Evropske unije in zagotavlja ustrezno izvajanje evropske zakonodaje v državah članicah. Postaja tudi močno orodje, torej ki zagotavlja, da se notranji trg tudi na terenu izvaja in zato je to tudi del te strategije notranjega trga, ki jo je komisija eh, prejšnjega oktobra sprejela. Torej, eh, ta smart compliance pillar eh, strategije notranjem trgu vključuje tudi Solvit, ki bo s tem še okrepljen. Želeli bi tudi, da se to orodje osredotoči, torej komisija je v ta namen tudi eh, prejela prošno in to odgovarja tudi na eh, poročilo parlamenta o strategiji o notranjem trgu in tudi po posvetovanju z državami članicami in eh, drugimi deležniki je komisija pač pripravila nekaj zamisli šlo je za identifikacijo tendenc za delovanje notranjega trga in tu zlasti želim izpostaviti strukturna vprašanja, strukturna vprašanja eh, in pa potencijalne kršitve evropske zakonodaje. Torej, tu gre za korak glek, ki ga želimo narediti. Torej, želeli bi solvit eh, okrepiti. Uh, Prav tako želimo bolje povezati nacionalne mm, urade Solvita in pa izboljšati kakovost storitev, zato da zagotovimo, da se na pričakovanje uporabnikov ustrezno odzovemo. Torej, kako bo vse to delalo skupaj? Torej, kot veste, orodja notranjega trga so del tega uh, vladnega cikla notranjega trga, se pravi eh, obveščanje, pravni nasvet, eh, pravni nasvet in tako dalje. Torej, med vsemi temi instrumenti in orodji imamo tudi tesno sodelovanje, prav tako tudi um, mreža in pa svetovanje uh, zelo tesno sodeluje tudi z nacionalnimi centri, enako velja tudi za mrežo Solvit. In, naprimer, če neko vprašanje ni primerno za Solvit, potem se ga posreduje um, tvoja, tvoje Evropi in obratno. Naj samo izpostavim morda še nekaj zgodb o uspehu, kajti kar nekaj teh zgodb je. Uh, Pripravili smo tudi brošuro v zvezi s temi zgodbami o uspehu, torej iz leta 2014, ampak te zgodbe o uspehu so še vedno zelo relevantne. Imamo tudi nekaj um, nedavnih eh, primerov, naprimer eh, eh, malteškega podjetnika, ki je želel delovati zunaj Malte, prosil je za nasvet, ta nasvet je dobil in to tudi zelo hitro in na ta način prejel ta mm, odgovor, ki mu je omogočil narediti naslednji korak v svojem poslovanju. V Solvitu imamo tudi veliko primerov, ki so povezani s poklicnimi kvalifikacijami. Naprimer, Solvit je omogočil španskemu eh, zdravniku, da je v 14 dneh eh, dobil priznanje eh, svojih kvalifikacij v Italiji. Naprimer, vprašanja povezana z prostim gibanjem znotraj Evrope, prostim Eh, prostim eh, pretokom storitev in tako dalje, v celo vrsto vprašanj v zvezi z obdavčitvijo, socialnimi pravicami in tako dalje. Torej, v tej brošuri boste našli vse te primere. Za konec naj povem še to, da ta orodja, da notranji trg eh, kažejo, da so lahko zelo učinkovita, zelo koristna in zato jih želimo tudi v prihodnosti in v okviru strategije notranjega trga ukrepiti. Naj povem, da želimo pripraviti tudi uh, enoten portal uh, za. Uh, posameznike in za podjetje, kjer bodo lahko uporabniki našli vse informacije v zvezi z notranjim trgom, na svete eh, in pa storitve in to je projekt, ki je tako v digitalnem notranjem trgu, kot tudi v strategiji o notranjem trgu, ki jo je pripravila komisija. In sedaj delamo na tem, da bomo ta projekt lahko uresničili in Solvit bo tu seveda igral tudi pomembno vlogo. In s tem lahko rečem, da Prav gotovo lahko pričakujemo precejšno podporo tega odbora za nadaljno ukrepitev teh eh, orodij in vnaprej se vam zahvaljujem za vašo podporo in za vašo pozornost. Se opravičujem, da sem očatore na začetku, ste nam dali nekaj statističnih podatkov. Uh, Torej, sama sem pričakovala, da bo komisija pripravila predstavitev in statistične podatke. Torej, vi ste nam predstavili sedaj zadnje poročilo o povratnih informacijah, ampak niste pa naredili predstavitve. Torej, glavne številke, ki sem jih predstavila v svojem uvodu, so te, ki sem jih pač predstavila. Se pravi, 200 tisoč eh, vprašanj eh, smo prejeli, v zadnjem letu 22 tisoč eh, vprašanj. Lahko mm, vam ponudim tudi bolj natančne številke, torej v četrtletnih poročilih. Naprimer, če si pogledamo prvo četrtletje leta 2016 od 5769 eh, primerov, smo imeli 740 zanimivih eh, primerov, ki so bili vključeni v poročilo. Torej, to je primer. Prejeli smo naprimer 6000 vprašanj v prvem četrtletju. in na to se ta vprašanja analizira v, torej v teh eh, četrtletnih poročilih eh, in eh, ta analiza vključuje tudi obravnavo vprašanj, naprimer hitrost pri odgovoru in tudi vse te številke imamo na voljo. Torej, moje vprašanje je. Yeah. dobro, pač dobivate več vprašanj na Solvitu, ampak koliko od teh vprašanj rešite? In ali obstajajo specifična področja, kjer se pojavljajo težave in ali imajo posamezne države težave s posameznimi področjih in če je temu tako, kaj lahko storimo za to, da se zagotovi to čezmejno informacijo. Torej, moja osebna izkušnja je, da eh, v nekaterih primerjih je to lahko zelo, zelo korisno, v drugih primerjih pa manj. Torej, ali imamo težave v nekaterih državah članicah, v nekaterih sektorjih, eh, ima še kdo kakšno vprašanje, Dita? Thank you, Madam Chair. And yes, indeed, you can come. Hvala, gospa predsedujoča. In res je, lahko predstavljate, lahko računate na podporo tega odbora, ampak istočasno moramo biti odgovorni in zagotoviti, da bodo ta orodja prijazna. Ali me slišite? Dobro. Ta orodja mora biti prijazna, dostopna. To sem. Uh, pripomnila že lani, ko sem bila eh, na vaši spletni strani, ni bilo jasno, kako so med seboj povezane posamezne storitve. Sedaj sicer opažamo določene izboljšave, ampak še vedno se moramo vprašati, kako bi lahko vse skupaj postalo še bolj uporabnikom prijazno. In eh, drugič, eh, lepo je, da imamo vsa ta urodja, mi jih poznamo, vi jih poznate, ampak sprašujem se, kaj bi lahko naredili za to, da bi bila ta urodja bolj vidna za širšo javnost. Dobro, tukaj v tem eh, bruselskem mehurčku sicer vemo za vse to, ampak že lani smo podarjali, da ne moramo vsega skupaj puščati v rokah držav članic. Državljani se morajo Eh, zavedati, da ta orodja obstaja. Zato vas sprašujem, kaj ste naredili od lani, zato da bi poskrbeli za promocijo teh orodij. Lisa ali Andres, imate kakšno vprašanje? Komisarka. Eh, oziroma predstavnica komisije. Hvala lepa. V zvezi z eh, Solvitom bi rekla, da je stopnja uspeha približno 80 odstotkov odstotkov, ko gre za vprašanja, ki so predložena Solvitu, za preostalih 20 odstotkov pa gre predvsem za primere, kjer prihaja do tako imenovanih strukturnih problemov, torej potencijalne kršitve evropskega prava in potem je treba to nasloviti še naprej v trenutnem prizadevanju za krepitev Solvita si komisija prizadeva rešiti odprta vprašanja. spremljamo, kaj se dogaja v komisiji, prav tako pa kaj se dogaja v državah članicah. Imamo dialog med komisijo in centri za solvit, tako da lahko skupaj preučimo, kaj je možno še narediti na ravni držav članica, odpravo problemov oziroma če je treba prilagoditi tudi njihovo zakonodajo. Prav tako poteka dialog z relevantnimi službami v komisiji. vsi skupaj se ukvarjamo z temi strukturnimi pomankljivostmi. No, kar se tiče tega, da bi morala ta urodja biti še bolj dostopna in uporabnikom prijazna, tukaj se vam zahvaljujem, da ste upozorili na povezavo med posameznimi službami. Mi pripravljamo tako imenovani pristop spla, eh, slapa. Državljani so usmerjeni na portal, kjer najdejo osnovne informacije o svojih pravicah. Če tam ne najdejo eh, odgovorov, jih preusmerijo v na svete tvoja Evropa, če je vse skupaj še bolj zapleteno, pa jih lahko preusmerimo na Solvit. Tako da si tukaj želimo vse skupaj poenostaviti, zagotoviti želimo, da se državljani in državljanke najprej obrnejo na portal Tvoja Evropa, potem pa jih preusmerimo na druge službe, če je to potrebno. Številna vprašanja, ki jih dobimo preko tega omrežja, bi lahko lahko rešili s pomočjo informacij na portalu Tvoja Evropa, tako da skušamo poskrbeti za še večjo prijaznost uporabnikov. Vse skupaj želimo nastaviti za državljane in uh, podjetja. Kar se tiče vidnosti teh uh, orodij, zelo si prizadevamo za. Uh, promocijo teh orodij z modernimi oblikami komunikacije, z optimizacijo um, iskalnikov, veliko investiramo v optimizacijo spletne strani. Če ima državljan vprašanje, lahko to vprašanje zastavi pomočjo Google ali kakšnega drugega eh, brskalnika in potem eh, je odgovor vezan na portal tvoja Evropa. Rezultat je tukaj dober, opažamo, da portal Tvoja Evropa dobiva vedno več obiskov, sedaj imamo več kot 2 milijona obiskov na, let, na mesec, tako da je to je teh 12 milijonov na mesec in število obiskovalcev stalno narašča. Tako da to smo optimizirali, prav tako smo aktivni na Facebooku in na drugih družabnih medijih, na Facebooku. Twitterju recimo in druge. Nedavno smo organizirali tudi klepet o poklicnih kvalifikacijah in to tako s pomočjo portala Tvoja Evropa in s pomočjo strokovnjakov. Ta klepet je bil izredno uh, uspešen uspešen, več kot 8000 eh, uporabnikov je bilo prisotnih v tej klepetalnici, tako da res je bilo vse skupaj precej uspešno. Se pravi, na ta način si prizadevamo, da bi ponudili storitve državljanom, podjetjem, imamo različne cilje. Is around the, uh, our uh, main stakeholders in, uh, in uh, No, tukaj imamo različne uporabnike in publiko, različne deležnike v držav članicah, na evropski ravni, organizacije in tako naprej. Vse to zanima. Mi skrbimo za krepitev osveščenosti s pomočjo predstavitev, konferenc. Je pa tukaj seveda še širša javnost. in to je najlažje doseči s pomočjo družabnih medijev. I was looking at your um, traffic lights of different countries on all the single market tools. Ogledala sem si semafor v zvezi z uh, orodji na evropskem trgu, ne samo, ko gre za Solvit ali platformo Tvoja Evropa. In ko ugotovite, da je določeno področje pri neki državi rdeče, kaj se zgodi? Zdi se mi, da nekatera področ rdeča področja pač ostajajo rdeča, zato, zato se sprašujem, kako bi lahko uh, to spremenili. Indeed, uh... Hvala. Ja, seveda je vedno možno doseči napredek pri državah članicah. Mi nadzorujemo uporabo orodij na enotnem trgu s pomočjo točkovne tabele. Imamo tako imenovano označevanje s pomočjo semafora. Tiste države, ki so rdeče, niso pravile svoje naloge, tiste, ki so zelene, so pravile svoje naloge. Um, no, mi ocenjujemo orodja iz Solvita in Tvoje Evrope, pa tudi nekatera druga orodja in menimo, da na ta način lahko poskrbimo za vrstniški pritisk na države članice. Ko je objavljena točkovna tabela, letošnja bo objavljena k malu. ko bo objavljena letošnja točkovna tabela, bo to povzročilo določen pritisk v državah članicah in potem bodo morda poskrbele za spremembe. Prav tako si prizadevamo za dialog pri vseh srečanjih z predstavniki držav članic, recimo, ko gre za. vsa ta omrežja se komisija, si komisija prizadeva za organizacijo rednih sreč, srečanj. Solvit se sreča dvakrat z vsemi državami članicami, enkrat v Bruslju, drugič v kakšni izmed držav članic in takrat lahko preučimo vse probleme. Če obstajajo kakšni pomembni problemi, potem lahko na konferencah se pogovorimo o tem. Enako velja za tvoja Evropa, tudi tukaj organiziramo konference, eh, usposabljanje, pravno pomoč eh, in tu lahko pozvarjamo določene probleme. S pomočjo medsebojnega pritiska torej lahko izboljšamo situacijo. In uh, zelo bi bili veseli, če bi lahko z vašim odborom tesneje sodelovali, zato da bomo lahko izboljšali komunikacijo z državami članicami. Ali lahko predlagam, da se pogovorite z sekretarjatom o tem, kako bi lahko pritisnili na naše lastne države članice? Pripravljate letno poročilo, imeli boste, boste nov sistem semafora in morda bi morali vsake državi članici povedati, kje je njihovo mesto znotraj tega sistema. Jasno, moramo vedeti, kaj se dogaja v naših lastnih državah. Mi uh, smo dobri pri tem, da vlado pokličemo k odgovornosti, zlači, če smo članice opozicijskih strank. Tako da na ta način lahko zagotovite, da države članice ukrepajo. Ja, hvala. Še naprej bomo sodelovali za sekretarjatom odbora, organizirali bomo nekaj dvostranskih srečanj s tistimi poslanci, ki jih to zanima in poskrbeli bomo za vrstniški pritisk na posamezne države članice. Tako da hvala lepa za ta predlog. Hvala lepa, mislim, da smo s tem končali sejo. Jutri se spet sestanemo ob 9.30 minut.